Buongiorno a tutti. Dobro jutro vsem. No? <coughs> Dobro jutro vsem. Začeli bomo z sejo odbora kar takoj bomo začeli z glasovanjem. Vse kolege sprašujem, ali imajo s seboj glasovalne kartice. Bene, punto 11 all'ordine del giorno, istituzione del programma. 11. točka ustanovitev okvirnega programa za raziskave in inovacije poročevalka oziroma pripravljalka mnenja je Sandra Kalnjete. Sandra, želiš besedo? Čisto na kratko. Rada bi se zahvalila vsem kolegom, ki so prispevali k oblikovanju tega mnenja. Mislim, da smo pripravili dobro in uravnoteženo mnenje. Več kot sto predlogov sprememb je bilo vloženih. Sedaj pa čas za glasovanje. Hvala lepa. Molto bene, grazie Sandra. Odlično, hvala Sandra. Bomo kar začeli. Ustavite glasovalne kartice. Petnajsti člen. Glasujemo. Nimate s seboj glasovalne kartice? Dobro. Si bomo zapisali vaš glas. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejet. Predlog spremembe 16. Glasujemo. Hm? No, ma è possibile. Eh, eh, no podpredsednik papastamkos predlaga da bi lahko eh, glasovali v sklopu če se strinjate kajti poročevalka se vsemi predlogi sprememb strinja ste za ne želite glasovati o vseh posameznih predlogih sprememb do predloga spremembe 26 lahko glasujemo v sklopu. S tem se strinjamo tudi mi. Potem pa ne. Potem moramo glasovati o vsakem posameznem predlogu spremembe. Silvestris. V imenu Evropske ljudske stranke lahko povem, da smo za vse predloge sprememb. Če so druge poslanske skupine proti določenim predlogom sprememb, potem glasujmo o tistih eh, predlogih sprememb, kjer imajo druge skupine zadržke. Dobro. O 15 smo glasovali. 16. Proti. Sprejet. 3. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. 17 in 18 za, proti, vzdržani, sprejeta. 19 nedelčeva za, proti, vzdržani, sprejet. 20 za, proti, vzdržani, sprejet. 21 za, proti, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 23 za, proti, vzdržani sprejet. 24, 25 za, proti, vzdržani sprejeta. 27 za, proti, vzdržani sprejeta. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 29 za, proti, sprejet. Ne, želite preveriti? Potem preverimo predlog spremembe 29. Elektronsko glasovanje. Glasujemo, ste vsi glasovani. Konec glasovanja. Spred. 33 za, proti, vzdržani sprejet. 34 za, proti, vzdržani sprejet. 35 za, proti, vzdržani sprejet vzdržani, sprejet. 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 39 za, proti, sprejet. 41 za, proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, sprejet štirideset za proti sprejet triinštirideset za proti sprejet predlog spremembe štiri za proti vzdržani sprejet petinštirideset Reimers ste vsi za Proti? Mogoče bi morali preveriti to glasovanje, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Šest in štirideset lajn in drugi za, proti, vzdržani sprejet. Osem in štirideset za, proti vzdržani sprejet. 47 za, proti vzdržani sprejet. 50 sarbu za, proti vzdržani sprejet. 49 remer za, proti vzdržani sprejet. 53 za, proti vzdržani sprejet proti vzdržani sprejet, 52 za sprejet, 51 za proti vzdržani sprejet, 54 za sprejet, 55 za proti vzdržani sprejet, 56 za proti vzdržani sprejet vzdržani sprejet, 57 za, proti vzdržani sprejet, 58 silvestris za, proti sprejet. Želite preveriti silvestrisa? Ne, prehajamo k uvodnim izjavam. Lahko glasujemo v sklopu o uvodnih izjavah? Ne. 5 za, proti vzdržani sprejet, 6 za, proti vzdržani sprejet. To bomo preverili. Predlog spremembe gospoda Sikerskega. Elektronsko glasovanje, konec glasovanja. Sprejet. Sedem za, proti, vzdržani sprejet. Ena poročevalke za, proti, vzdržani sprejet. Osem za, proti, vzdržani sprejet proti, vzdržani sprejet, 9 za, proti, proti, z isto večino sprejeto, 10 za, proti, vzdržani sprejet, dve poročevalke za, proti, vzdržani sprejet, 11 za, proti, vzdržani sprejet, želite preveriti. 11. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali o predlogu spremembe 11. Zavrnjen prav ste imeli. 12. Usni predlog spremembe. Brita. Želiš besedo? Ne. Potem glasujemo, kdo je za, proti. Vzdržani sprejet. 13 za, proti vzdržani sprejet. 14 za, proti vzdržani sprejet. Sedaj pa končno glasovanje o mnenju z sprejetimi predlogi sprememb. To, o tem pa bomo glasovali elektronsko. Ste vsi glasovani? Dobro. Konec glasovanja in osnutek mnenja je sprejet. Čestitke Sandri Kalnjete. Sedaj pa hitro k 12. točki. Gre za posebni program za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije obzorje 2020. Poročevalka oziroma pripravljalka mnenja je spet Sandra Kalnjete. Če nima nihče pripomb, potem bomo kar glasovali. Glasovali bomo z dvigom roke. Osem, sikerski, kdo je za? Proti? Bomo morali preveriti še elektronsko. Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kdo je za predlog spremlja devet? Proti. Vzdržani. To bomo morali preveriti. elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 9. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejet. Torej, ni domo. Predlog spremembe 10. Za. Proti. Zdržani sprejet. 11. Za proti, vzdržani sprejet, 12 za, proti, zavrnjen, 13 za, proti, vzdržani sprejet, 14 za, proti, vzdržani sprejet, 15 za, proti, vzdržani sprejet. Zavrnjen. 16 za, proti vzdržani sprejet, 17 za, proti, dobro dvigujte roke, vzdržani sprejet. 18 in 19 sta identična, za, proti vzdržani sprejeta. Sedaj pa 22. Za, proti. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. 20. Za proti vzdržanje sprejet. Ne. Želite preveriti? Predlog spremembe 20. Elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Da vidimo. Zavrnjen, ja. 21. Kdo je za 21? Proti? Tudi to bomo preverili. Žal mi je elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 23. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 24, kdo je za? Proti. Sprejet. 25. Za, proti, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za osemindvajset za proti vzdržani sprejet zavrnjen devetindvajset za proti vzdržani sprejet trideset za proti vzdržani sprejet enaintrideset za proti vzdržani sprejet dvaintrideset za proti vzdržani sprejet štiriintrideset za proti vzdržani, sprejet. 33 za, proti vzdržani, sprejet, 36 za, kdo je za 36, kdo je proti vzdržani, sprejet, 35 za, proti vzdržani, sprejet. 37 za, proti vzdržani, sprejet, 38 za, proti vzdržani sprejet, 39 za, proti, vz, proti vzdržani sprejet, 40 za, proti vzdržani sprejet, 42 za, proti vzdržani sprejet. 41 skota za, proti, vzdržani sprejet, 44 za, proti, vzdržani sprejet. 43 za, proti, vzdržani sprejet. 45 za, proti. Sprejet. 46 za, proti vzdržani sprejet, 47 za, proti vzdržani sprejet, 48 za, proti vzdržani sprejet proti vzdržani sprejet, 49 za, proti vzdržani sprejet. Uvodne izjave, predlog spremembe 3 za, proti vzdržani sprejet. 4 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 5 za, proti vzdržani sprejet. Zavrnjen. Predlog smo imeli šest za, proti, zdržani, sprejet. Sedem za, proti, zdržani, sprejet. Sedaj pa še končno glasovanje o osnutku mnenja. Elektronsko glasovanje glasujemo. Votacija je peta. Votacija je kjusa. Konec glasovanja. Dobro, iskrene čestitke, Sandri Kalnjete. E adesso andiamo al punto 13. Sedaj pa prehajamo k 13. točki. Gre za zelo pomembno temo scheme kakovosti, ki se uporablja za kmetijske proizvode. Poročevalka je gospa Garcia Perez, gre za rezultate trialoga. Naslednji dve točki se nanašata na scheme kakovosti za kmetijske proizvode in pa na tržne standarde. Gre za isti svežen, e, zato imamo tudi isto poročevalko, gospod Garcijo Perez in obi točki bomo obravnavali skupaj. Trialog je potekal 21. junija in po uspešnih pogajanjih je bil dosežen neuradni kompromisni sporozum v svetu. Izredni odbor eh, za kmetijstvo je 25. junija odobril konsolidirano različico uredbe. Naš namen je, da Scheme kakovosti septembra eh, odobrimo tudi v okviru plenarnega zasedanja. Sedaj pa bom dal besedo Iranči, da predstavi ta kompromisni svešanj. Ja, čisto na kratko. Naj povem, da so pogajanja potekala eno leto, številne trialoge smo imeli na temo schem kakavosti in sedaj smo skušali doseči to, kar eh, določa Lizbonska pogodba. Svet in komisija morata sedaj upoštevati mnenje Evropskega parlamenta. Upoštevati morata mnenje tega odbara. Naj povem, da smo lahko razmeroma zadovoljni z rezultatom našega dela. Seveda je kar nekaj pomembnih vprašanj, ki jih je izpostavil Evropski parlament, eh, pa niso bile sprejete v končno besedilo. Vendar pa imamo tudi izjavo sveta, v kateri je zapisano, da se bodo z temi vprašanji ukvarjali kasneje, ko bo šlo za obravnavo teme proizvajalcev in takrat bodo upoštevali, kar je predlagal Evropski parlament. Poleg tega spoš bodo spoštovali naše predloge tudi v okviru reforme skupne kmetijske politike. Torej imamo vse to politično izjavo strani eh, Evropskega sveta. Morda to ni tisto, kar bi si želeli v Evropskem parlamentu, ampak obstaja vsaj ta navedba. Kar pa zadeva druga vprašanja, naro besedilo, dobro konsolidirano različico sprejeti so bili vsi postopki za, za poenostavitev schem kakovosti, potem je bila okrepljena vloga združen proizvajalcev in tako naprej. Potem je prišlo tudi do uvedbe uh, gorskih proizvodov, to je bil ravno tako predlog Evropskega parlamenta, tudi pri neposredni prodaji smo od eh, komisije zahtevali, da pripravi študijo in tudi to je bilo sprejeto. Razpravljali smo tudi o kakovosti proizvodov z otokov in drugih proizvodov. Britanski kolegi in kolegi iz vzhodne Evrope so lahko zadovoljni eh, tudi, kar zadeva evropske specialitete, kajti dosegli smo kompromis. In še naprej bomo ohranili status quo. Kar zadeva nadaljni postopek pa smo ravno tako utrdili stališče Evropskega parlamenta. Zahvaljujem se za podporo odbora za kmetijstvo, pa tudi za tehnično podporo Evropske komisije. Zahvaljujem se tudi za sodelovanje z vsemi poročevalci v senci. Odločitve želim vedno spremati na kolegijalni način želim spoštovati mnenje kolegov in zato sem zelo vesela za sodelovanje poročevalcev v senci. Ob koncu naj se zahvalim za podporo tudi sekretarjatu in pa eh, svojim sodelavcem. Bili so mi v veliko pomoč in le na ta način smo lahko dobro zaključili to delo. Kot sem dejala, je bil to dolgotrajen postopek, rezultati pa so takšni, kot eh, so jih pričakovali tudi naši voljivci. Zato mislim, da bomo septembra lahko naredili piko na področju tega zelo pomembnega dela. Hvala lepa, Iraše, tudi sam bi rad eh, dejal, da smo dosegli zelo dober rezultat, nismo dosegli 100 odstotkov vsega, kar smo želeli, smo pa dosegli 90 odstotkov vsega, kar smo želeli kar eh, pa nam ni uspelo, je vključeno oziroma je vključeno za strani gospoda Dantana v dosije o notranjem trgu in zatem bojem bomo nadaljevali. Zelo dobro je, da je parlament dosegel ta napredek, kajti imeli smo predlog komisije in pa politično soglasje, ki smo ga dosegli po pogajanjih in eh, predlog komisije in pa to soglasje oziroma ta kompromis, da si kaj malo podobna in zato eh, se gre zahvaliti ravno našemu delu. Kolega Šmit je prosil za besedo, ampak še prej eh, je želela nekaj dodati še poročevalka. Ja, pozabila sem na naslednje. V okviru plenarnega zasedanje septembra bomo glasovali le o schemah kakovosti. Seznanjeni ste bili že s tem, da za tržne standarde svet še nima mandata. Zaradi tega bomo septembra glasovali zgolj o kmetijskih proizvodih oziroma o schemah kakovosti, ki se uporabljajo za kmetijske proizvode. Ja, eh, prav je bilo, da ste še to pojasnili. Gospod Šmit, hvala lepa gospod predsednik. Ne vem, ali eh, bi se obnašal jeznurito danes v tem odboru, ampak mislim, da je takšnih britanskih kolegov v tem odboru že dovolj. Zato bi se rad zahvalil poročevalki, da si je zelo močno prizadevala za dosego rezultata na tem področju. Hvala lepa sekretarjatu, njenim sodelovcem in pa poročevalki sami za to, kar so dosegli pri tem, pri tem dosjeju. Mislim, da moramo biti zelo realistični glede tega, kaj je bilo moč doseči. In zelo težko prepričamo svet, da stori nekaj, kar ne želi storiti. Dosegli smo kar nekaj rezultatov uh, za naše državljane, vendar pa mislim, da nismo niti blizu ciljem, ki smo se jih zastavili v našem odboru za kmetijstvo. Neposredna prodaja, gorski proizvodi, eh, potem na teh, na teh dveh področjih recimo smo kar nekaj dosegli, kar pa eh, zadeva dobavitelje in pa upravljanje tega področja, tukaj ni bilo nobenega napredka in mislim, da v prihodnosti ta kompromis ne bo prav eh, koristen, ampak eh, politika je kot matematika in včasih so pač številke proti nam. Vendar pa je prav, da se ne zavajamo. In če si ogledamo članek v AgroEurope, kjer ste sami dejali, gospod predsednik, da je ta kompromis eh, dober dokaz dodane vrednosti in pa odličnega sodelovanja v prihodnosti, da gre za dober primer postopka soodločanja. No, mislim, da se motite, gospod predsednik, mislim, da nas čaka še zelo težavno delo. Moja poslanska skupina ne podpira celotnega kompromisa in zato bomo uložili tudi nadaljne predloge sprememb. Hvala lepa, kolega Šmit. V pozitivnem smislu sem želel izpostaviti Naslednje, čeprav se strinjam s tem, kar je povedal uh, gospod Šmit, kmalo bom dal besedo uh, tudi gospodu Dorfmanu. Ampak hotel sem opozoriti na pozitivne elemente, torej na gorske proizvode, na uh, oznake kakovosti. To so točke, ki smo jih uh, v to poročilo uvedli mi in ne komisija. Gospod Dorfman, hvala lepa. Rad bi bil kratek, rad bi se zahvalil Irače za delo, ki ga je opravila. Mislim, da smo v teh mesecih zelo dobro sodelovali in dosegli smo stališče parlamenta, ki je pripomoglo k dobremu rezultatu na številnih področjih. Žal mi je, da imajo zeleni zdaj takšno stališče ko smo se pogajali, se mi je zdelo, da se z nami strinjajo. Ampak upam, da bomo sporazum dosegli v prvem branju. Kot je bilo že povedano, ena izmed eh, točk ni bila vključena oziroma nismo dosegli velikega napredka, gre za proizvodno verigo in eh, upam, da bomo v poročilo Mišela Dantana naredili korak naprej, da bomo prepričali svet, da je načrtovanje eh, zelo koristno za proizvajalce. To je eno izmed zelo pomembnih področji, ki je izostalo v tem kompromisu, sicer pa moja poslanska skupina meni, da smo veliko dosegli. Hvala lepa, Herbert Dorfman. Kolega Šmit želi besedo še za trenutek. Čisto kratek bom, ampak eh, tega nisem mogel enostavno preslišati. Ves čas smo bili dosledni v času pogajanj. Če bi gospod Dorfman bolj pozorno poslušal, bi to tudi ugotovil. Ampak to, kar smo dosegli sedaj, ni večinsko stališče. Brita Reimers, potem pa generalni direktor Pleva. Ja, hvala lepa. Rada bi se zahvalila poročevalki, opravila je zares eh, dobro delo. Ni bilo vedno lahko, večkrat eh, smo bili blizu neuspehu v pogajanjih, ampak poročevalka je pokazala izjemno potrpežljivost in mislim, da bomo v glasovanju podprli rezultat tega trialoga. Poleg tega pa pozdravljam tudi eh, napoved, da naj bi bili tržni mehanizmi obravnavani eh, v okviru reforme notranjega trga. Najlepša hvala, sedaj pa Janus Pleva, direktor. Hvala lepa, gospod predsednik. Komisija pozdravlja sporazum, ki je bil sprejet 20. junija in ki ga je posebni odbor za kmetijstvo odobril 25. junija. Rad bi se zahvalil za poročevalki za konstruktivno ulogo, ki jo je odigrala v teh pogajanjih. Rad bi se zahvalil tudi za pozitiven odnos poročevalcev v senci v času pogajanj z svetom. Za podporo bi se rad zahvalil tudi sekretarjatu odbora za kmetijstvo. To, kar imamo sedaj pred seboj, je uravnotežen in zadovoljujoč kompromis. Prihodna uredba o schemah kakovosti bo okrepila evropsko politiko kakovosti. Številne zahteve odbora za kmetijstvo so bile vključene v ta kompromis recimo razjasnili smo eh, pravila eh, za določanje kakovosti, eh, potem smo uvedli zaščitno značko porekla in tako naprej. Ta uredba bo vključevala tudi standarde za uvedbo oznak in gorski proizvodi so bili vključeni v skladu z definicijo, ki je predlagal odbor za kmetijstvo. Na zadnje pa bi rad izpostavil še sporazum, ki se nanaša na prilagoditev eh, tega svežnja z Lizbonski pogodbi. Zagotovo bomo ta nač, na ta način zagotovili večjo raznolikost eh, v ponudbi pri proizvajalcih in tako naprej. Evropska komisija podpira ta politični sporazum in upam, da bo odbor za kmetijstvo in pa Evropski parlament kot celota kmalo eh, podprl ta kompromis. Hvala lepa, gospod Pleva. Irače, želiš še enkrat besedo? Ne. Rada bi se le še enkrat zahvalila. Spoštujem stališča vseh poslanskih skupin. Upam, da bomo septembra lahko potegnili črto pod tem dosjejem. Hvala lepa, Irače. Sedaj pa prehajamo k naslednji dobri novici. Gre za spremembo uredbe sveta v zvezi z ureditvijo scheme enotnih plačil in podpore vinogradnikom poročevalec je Herbert Dorfman, tudi na tem področju je potekal eh, pomemben eh, trialog 4. Eh, julija v Strasburgu. Dosegli smo zelo dober rezultat. Mislim, da so bile sprejete vse spremembe odbora za kmetijstvo Herbert. Ja. Hvala, gospod predsednik. Drži. To je prva poročila svežnja o kmetijski reformi. Gre za spremembo nacionalnih ovojnic pri ureditvi vinogradništva. Torej, kot poročevalec se želim najprej zahvaliti vsem, ki so v zadnjih mesecih sodelovali pri pripravi tega poročila, predvsem poročevalcem v senci in sodelavcem v sekretarjatu. Prisrčna hvala za podporo. V odboru pri glasovanju v odboru smo v nekaterih točkah spremenili predlog komisije. Predvsem smo spremenili odločitev o tem, ali naj se nacionalna obojnica uporabi za plačevanje neposrednih plačil, se pravi za prvi stebr oziroma ali naj se to razdeli na dve leti, medtem ko je v prvotnih sporočilih komisije um, bilo določeno, da naj bi države članice takoj sprejeli odločitev, ampak zdaj je bila um, uvedena nek vrste umestna rešitev, torej da se spreme najprej začasno odločitev in 2014 dokončno, eh, kar naj bi olajšalo uvajanje reforme kmetijske politike, predvsem v prvem stebru. Prejšnjo sredo smo imeli trialog s svetom in komisijo. praktično vsi predlogi sprememb, ki smo jih pripravili v parlamentu, sta komisija in svet prevzela, sicer z rahlimi jezikovnimi prilagoditvami, ampak tu gre eh, izključno za pravne popravke besedila. Ideje so ostale naše. E, v bistvu je uveljavljeno to, kar je sprejel naš odbor. Z, eno samo izjemo in to je predlog spremembe, ki ga je vložila kolegica Luling. Vsebina tega predloga je bila, da bi denar iz teh nacionalnih obojnic ne bi bil del konvergence pri porazdelitvi denarja med posameznimi državami članicami. Komisija je um, Razumljivo pojasnila, da temu ni tako, kajti porazdelitev sredstev po državah članicah se sprejme pred odločitvijo posameznih držav članic glede proračuna za vinogradništvo. Torej, pri vinogradništvu plačila, um, neposredna plačila, Eh, iz nacionalnih obvojnice dodajajo temu, kar prihaja iz eh, evropskega proračuna in zato to ne more biti del konvergence. Na vsak način smo v protokolu trialoga podali ustrezno izjavo komisije oziroma jo vključili s natančno obrazložitvijo postopka. E, tako da seveda je predlog spremembe bil pravzaprav odveč, kaj ti ta del tehnično ni, eh, ta denar tehnično ni del konvergence. Za vse ostalo pa smo sprejeli odločitev in upam, da bo pri glasovanju jeseni možno v prvi obravnavi eh, sprejeti to stališče in da bo to uspelo tako v svetu kot v parlamentu. Hvala, Herbert. Torej, to sta bila zelo pomembna trialoga, ki sta se pozitivno končala. Če nihče ne želi besede, ker predstavnikov komisije ni tu, mislim, da lahko eh, s tem zaključimo 15. Eh, točko s to informacijo. Sedaj pa sledi. 40-minutni odmor. Ob 11. pride na obisk minister, ciperski minister Sofoklis Retraris, ki bo predstavil program ciperskega predsedstva. Torej ob 11. spet nadaljujemo. Ljamo,

Hvala. Iniziamo. Gospin, gospodje, želimo prav prisrčno med nami pozdraviti novega predsedujočega svetu, ministra Sofoklisa Aretradisa, ki nam bo danes predstavil program ciperskega predsedstva. Dragi Sofoklis, tvoje predsedstvo poteka v ključnem obdobju za evropsko kmetijstvo smo na sredini reforme skupne kmetijske politike, v trenutku, ko naš odbor pripravlja stališče za pogajanja s svetom. Kot veš, je 13. juli eh, rok za predložitev sprememb za skupno reformo in doslej smo prejeli že več kot 1100 predlogov sprememb mislim, da moramo sodelovati zelo tesno z vami, izmenjavati informacije, tako da bomo bolje razumeli stališče sveta in tudi odbora, tako da bomo s tem olajšali pogajalski proces. Ampak, dragi Sofokli, seveda so tudi drugi zelo pomembni dosjeji, o katerih boš prav gotovo govoril. In razen tega želim povedati, da se je Ciprsko predsedstvo zelo dobro začelo prejšnji teden, 4. Eh, julija, se je trialog o režimu neposrednih plačil in o podpori vinogradnikom pozitivno končal. Torej v imenu odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja še enkrat prisrčno dobrodošel in vse najboljše za predsedstva. E, Besede dvaja Sofoklis. Kirje proedre, aksiotima. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani člani in članice odbora, poslanci in poslanke, gospe in gospodje. Veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vam lahko danes predstavim prednostne naloge sveta na področju kmetijstva za obdobje naslednjih šest, šestih mesecev. Ciprsko predsedstvo se veseli tesnega sodelovanja med obima institucijama. V zadnjih šestih, šestih mesecih smo že naredili veliko napredka in smo že sodelovali zelo pozitivno pod vodstvom danskega predsedstva. Od oktobra lani teče razprava o predlogih komisije na temo reforme skupne kmetijske politike. To razpravo je pričel komisar Čolos. Razprave potekajo tako v parlamentu, kot tudi v svetu. Znašli smo, še, smo se pred izzivom reforme skupne kmetijske politike. omogočiti in moramo, da bo lahko rešila izzive in težave, ki jih imajo naši kmetje in naši davkoplačevalci. Pogovarjamo se torej o svežnju SKP. V svetu smo že naredili pomemben korak naprej. Pripravili smo poročila o napredku, napredku, ki ga je dansko predsedstvo predstavilo v sredini junija. Tudi v parlamentu ste zabeležili veliko napredka, pripravili ste osnutek poročila. Vaši poročevalci, gospod Kaplas Santos, gospod Danta in gospod Lavija, trdo delajo. Še naprej bomo z zanimanjem spremljali napredek vašega dela tukaj v odboru. Veselimo se že končnega poročila letos. Ciprsko predsedstvo je pripravilo intenzivno časovnico razprav in sodelovanja na različnih ravneh. Na osnovi podpore danskega predsedstva in na osnovi njihovega dela bomo gradili napredek pripravili bomo stališča sveta na preostalih področjih in temah. Opravili smo že veliko visoko kakovostnega dela, ampak pred nami je še precej dolga pot. Na ravni ministrov se bomo naslednji teden v svetu začeli pogovarjati o vprašanjih razvoja podeželja in organizaciji trgov. Poleg tega smo pripravili tudi razprave, ki bodo potekale v naslednjih, na naslednjih sejah sveta. Upamo, da bomo lahko imeli do novembra delni, delni splošni pristop. Na ravni sveta bi radi določili prednostne teme. S tem bomo olajšali razprave v povezavi z reformo, ki jo moramo obravnavati tudi v sklopu večletnega finančnega okvira, o katerem bodo govorili predsedniki vlad in držav. Upamo, da bo Evropski svet na seji decembra uspel doseči in zabeležiti napredek na tem področju. Gospod predsednik, spoštovani gospe in gospodje, ne bi mogli začeti bolje sodelovati, kot smo. Začeli smo z razpravo o uredbi na temo vinogradnikov. Že četrti dan ciprskega predsedstva smo sklenili ta dogovor. Sedaj pa upamo, da bomo lahko na naslednjem plenarnem zasedanju parlamenta od 10. do 13. septembra pripravili tudi sporazum o prvem branju. Plenarno zasedanje je že sprejelo svoje stališče glede prve obravnave besedila prejšnji teden. Obo, obe uredbi, tako tista za podporo vinogradnikom, kot tudi tista za prehodno obdobje za neposredna plačila. Za obe uredbi upamo, da bodo, boste lahko začeli veljati od začetka leta 2020. 13 naprej. Napredka ne moremo doseči sami. Potrebujemo učinkovit, konkurenčen evropski kmetijski sektor. Ta je bistvenega pomena, če želimo zadostiti zahtevam glede živil, tako na ravni Evropske unije, kot tudi na mednarodni ravni. Potrebujemo skupno in usklajeno rešitev za težave, ki jih prinaša ustrezna preskrba s hrano v svetu. Standardi za živila so tako izjemno pomembni za evropske državljane in državljanke. To vrstni standardi namreč zagotavljajo varnost hrane in pa dobro prakso na živilskih tržiščih. Živilski standardi in kodeks alimentarius so povezani s trgovanjem s hrano na mednarodni ravni, tako da imajo velik učinek tudi na samo gospodarstvo. Dansko predsedstvo se je tekom svojega predsedovanja odlično odrezalo. Delalo je na temah, kot so mednarodni standardi. Uspelo jim je povečati vpliv, ki ga ima Evropska unija na mednarodni ravni. Zaradi omejenih sredstev je Ciper zaprosil za pomoč strani danskega predsedstva, ki nam bo tako priskočilo na pomoč v drugi polovici leta 2012. Upamo, da bo danska skupina še naprej branila interese Evropske unije in zagotovila ohranjanje visoko, visoke kakovosti evropskih živil. Sedaj prihajamo tudi k pomembni horizontalni temi - prilagajanju Lizbonski pogodbi. Pregledati je potrebno predlog komisije, razlikovati moramo med osnovnimi akti, delegiranimi akti in izvedbenimi akti. Pred kratkim so naše institucije pričele z neformalnimi trialogi na različne teme. V te trialoge so vključene periferne regije, otoške regije in ekološka pridelava živil. Sedaj imamo dovolj izkušenj, da se učinkovito lotimo tega področja. Kot veste, svet veliko da na skupne učinkovite standarde na področju zakonodaje. Junija je potekal trialog v okviru danskega predsedstva, tako Evropski parlament kot tudi svet, sta uspela oblikovati jasnejše dosjeje, ki jih imamo sedaj na mizi. Po tem trialogu pa ni bilo mogoče zagotoviti napredka na ravni sveta. Še naprej se bomo trudili in poskušali zaključiti ta dosje, čim prej tekom našega predsedstva. Sočasno se pogovarjamo tudi o doseju manjših egejskih otokov. Še enkrat se zahvaljujem danskemu predsedstvu za njihov trud. Moj predhodnik je skupaj z Evropskim parlamentom tekom treh neformalnih trialogov poskušal doseči kompromis ob prvi obravnavi, ob prvem branju. Večino točk smo že razrešili, vseeno pa obstaja nekaj zelo različnih stališč med obima institucijama glede dveh specifičnih členov. Evropski parlament ni mogel sprijeti predlogov sveta za prvo branje. Sedaj je minilo 18 mesecev od osnovnega predloga komisije in čas je, da poskušamo skupaj doseči napredek. Zagotavljam vam, da je ciprsko predsedstvo zavezano k doseganju napredka. In to pri vseh dosejih, ki se nanašajo na prilagoditev. Sodelovali bomo z Evropskim parlamentom. Vsi potrebujemo jasne rezultate pri teh dosejih. Rezultate, ki jih lahko začnemo izvajati. Glede tržnih standardov, veste, da je naše stališče jasno tako kot pri ostalih točkah. To vključuje tudi odpravo splošnih tržnih standardov. Glede preostalih dveh tem, obseg tržnih standardov in pa obvezno informiranje o kmetijskem izvoru, bomo še naprej delali na področju nadzora trženja, nadzora prodaje. To je pomembna tema tudi za Evropski parlament. O teh točkah se bomo pogovarjali tekom razprav o reformi skupne kmetijske politike. Gre za pomemben instrument za zagotavljanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja in pa sektorja za predelavo živil v Evropski uniji. Ta instrument je pomemben tudi, če želimo doseči uspešno reformo skupne kmetijske politike. Ravno zato predsedstvo popolnoma podpira postopek reforme politike promocije, ki se je začel julija leta 2011. Ta postopek je sedaj v drugi fazi, potem ko je komisija 30. marca 2012 izdala izjavo o promociji živil in izdelkov. Upamo, da se bo delo sedaj nadaljevalo, veselimo se že predlogov zakonodajnih aktov, ki jih bo komisija pripravila konec tega leta. Zdravje živali, živinoreja in živilski proizvodi živalskega izvora. Upamo, da bo komisija pripravila ustrezne predloge zakonodajnih aktov v času ciperskega predsedstva. Prvi predlog izmed teh je predlog za prenovo. Zakonodaje na področju živinoreje v celotni Evropski uniji. Te določbe so zaenkrat zelo razdeljene, najdemo jih v enajstih različnih zakonodajnih aktih. So razdrobljene. Komisija bomo poskušali izboljšati usklajenost in zagotoviti polno mero izvajanja zakonodaje, izboljšati dostop ter izboljšati tudi zakonodajno jasnost. Zakonodajni akt spada v redni zakonodajni postopek. Gre torej za soodločanje parlamenta in sveta. Drugi predlog se nanaša na proizvodnjo živil. Tukaj govorimo o standardih za proizvodnjo živil. Gre za zakonodajo, ki izhaja iz leta 2004. Poznamo jo tudi pod imenom svežen zdravja. Gre za politiko, ki pokriva celotno verigo od kmetije do krožnika. Vse institucije si želijo poročila tri leta po začetku izvajanja. V tem poročilu bomo zbrali vse izkušnje, ki smo jih pridobili od leta 2009 naprej. Evropski parlament in svet bosta na to lahko obravnavala to poročilo. Še naprej se bomo pogovarjali z vsemi deležniki in, deležniki in zainteresiranimi stranmi. Upamo, da bomo dokument dobili na mizo oktobra. Upamo tudi, da bo novi predlog jasnejši in bo vseboval jasne smernice, s katerimi bomo lahko zmanjšali upravno breme. Obenem pa zagotovili tudi visoke standarde zaščite in varstva potrošnikov. Tretji predlog, ki se ga želimo, je verjetno najambicioznejši. Gre za osnutek integrirane zakonodaje na področju zdravja živali. V to področje želimo vključiti tudi zdravje rastlin, semen in drugih snovi, ki se uporabljajo v proizvodnji. Pri tem sledimo načelu, da je preventiva boljša kot kurativa. Morda bo prišlo do nekaterih zamud pri tem pomembnem svežnju. Vseeno pa bi rad povedal, da upam, da bomo lahko naredili korak naprej da bo komisija pripravila ustrežne predloge, obe instituciji pa boste na to začeli delati na dokumentu, ki bo pomagal vsem živinorejcem, kmetovalcem in seveda na koncu verige tudi potrošnikom. Dansko predsedstvo je pripravilo predloge za elektronsko označevanje goveda in označevanje goveh proizvodov ter tudi prevoza živali. Naše predsedstvo želi z Evropskim parlamentom še naprej sodelovati pozitivno in konstruktivno, tako da bomo lahko sprejeli skupne odločitve. Gospod predsednik, rad bi počasi končal in vam zagotovil, da bo ciprsko predsedstvo v naslednjih šestih mesecih naredilo vse, kar lahko, da bo nadaljevalo s tem poštenim, odprtim dialogom med obima institucijama. Na tej jasni osnovi bomo lahko na, torej gradili ambiciozne predloge drugi polovici leta 2012 in tudi naprej. Hvala za pozornost, pripravljen sem na vprašanja. Grazie, presidente. Hvala, gospod predsedujoči, gospod dragi Sofloklis, to je zelo ambiciozen program, ampak rekli smo, da se je to predsedovanje že začelo s konkretnimi rezultati. Eh, veselilo me je slišati, kako bo ciprsko predsedstvo ustrezno pozornost posvetilo prilagajanju evropskih eh, direktiv eh, Lisbonski pogodbi. Veliko smo delali na tem, vendar v zadnjih treh predsedstvih eh, nismo bili zelo uspešni, torej pod mačarskim, polskim in danskim predsedstvom in upam, da bomo bolj uspešni pod ciperskim predsedstvom. To je zelo pomembno in na zadnjem štrasburškem zasedanju smo glasovali o šestih eh, Besed, prvih šestih besedilih prilagajanja Lizbonski pogodbi in večina v parlamentu je bila več kot 95 odstotkov za, torej velika podpora delu tima odbora. Hvala eh, za ta govor, sedaj pa sledi razprava. Prvi je Albert Dis in potem Luis Capola Santos. Ja, Hvala, gospod predsednik, gospod minister, gospod predsednik sveta. Eh, Želim se vam prisrčno zahvaliti za to, da ste prišli v naš odbor za kmetijstvo. In če danes manjkajo številni kolegi v tej dvorani, potem to ne pomeni, da jih ne zanima delo, temveč pri nas eh, ta teden se bo iztekel rok za predložitev predlogov sprememb in veliko kolegov eh, podpisuje te predloge sprememb in tudi sam sem. 75 predlogov sprememb podpisal samo za drugi stebr in tu vidimo, da zakonodajni predlogi komisije niso v celoti spremljivi za odbor, naš odbor in za parlament. In to je tudi dobro, tako da kot parlament izboljšamo predloge komisije. Eno vprašanje pa imam, gospod minister, malo me je zmedlo, ko sem eh, bral eh, v sporočilih zatisk, da je bil, bil Cipr edina država, ki je močno pozdravila te zakonodajne predloge v obliki, v kakršni so bili predloženi. Druge države so kritizirale te predloge in zato sprašujem, zakaj ste ti predloge ocenili tako pozitivno. Mi vendarle ugotavljamo, da so nekateri predlogi, ki niso v praksi izvedljivi in ki ne bodo izvedljivi vsej Evropi. Kljub temu pa vam želim seveda tudi v imenu Evropske ljudske stranke veliko uspeha v tej polovici leta. To bo pomembna, pomembno obdobje za prihodnost eh, kmetijske politike po letu 2014. Sedaj smo ravno v času, ko padajo odločitve in upam in pričakujem si, da bomo pravočasno lahko udejanjili ta svežen. Malo prepozno sem prišel, mogoče ste omenili v svojem govoru, ampak želim slišati, kako ocenjujete financiranje kmetijske politike po letu 2014. Ali bo uspelo to rešiti v, tej, v tej polovici leta, kajti ta odbor eh, je enoten eh, v naslednjem stališču. Mi bomo sedaj sicer razpravljali o teh predlogih, vendar dokončno bomo lahko glasovali šele, ko bomo vedeli, kako bo zgledalo financiranje Evropske unije po letu 2014 in s tem tudi financiranje kmetijske politike. Nočem, ne dajem veliko obljub eh, kot politik ljudem, ampak kmetovalcem, Kot babarc pa vendarle obljubljam naslednja kmetijska politika po letu 2014, če, ki bo predvidela 20 manj, 20 za 20 odstotkov manj sredstev in za 30 odstotkov več dela in birokracije, tega kot parlament ne bomo sprejeli, zato moramo videti, koliko denarja bo na razpolago in potem bomo lahko rekli, kaj je spremljivo za naše kmete in kaj ne. Kaj ti nekaj je jasno, gospod minister, tu, kar je predlagala komisija, tudi kar zadeva dodatne naloge. To pomeni eh, za kmete, da se bodo sredstva intenzivno zmanjšala. Naprimer, en umen predlog, da se izloči 7 odstotkov površine iz proizvodnje. To pomeni za kmetovalce več stroškov in če želimo ohraniti konkurenčnost evropskega gospodarstva moramo, in kmetijstva, moramo poskrbiti za to, da ne bo pretiranih obremenitev. Vsi si želimo trajnostno kmetijstvo, kar pa ne sme voditi do tega, da se podajajo popolnoma nesmiselni predlogi, ki zmanjšujejo proizvodnjo. V Evropi moramo prispevati k temu, da bomo prehranili 500 milijonov ljudi in Evropa ima eh, nalogo tudi prispevati k prehrani po vsem svetu. Želim vam veliko uspeha, gospod minister, za mojo skupino vam obljubljam, da bomo dobro sodelovali z, z vami eden od vaših sodelavcev je v zelo tesnem stiku z nami in veselim se dobrega sodelovanja. Hvala. Bene, grazie Albert. La... Hvala Albert, sedaj pa Luis Capola Santos. Luis. <clears throat> Também eu, em nome do meu grupo político, o imenu svoje politične skupine in tudi v svojem osebnem imenu bi rad ministra pozdravil v našem odboru, obenem pa vas, vam želim zaželeti veliko sreče tekom vašega predsedstva. Cenim vaše komentarje in komentarje ter skrbi, ki ste jih izrekli in ki so jih izrekli vaši tehnični sodelavci skupaj z vsemi predstavniki političnih skupin, koordinatorji, se moramo torej si moramo prizadevati za skupen pristop. Upam, da vam bomo lahko poslanci in poslanke povrnili nekaj za vaš trud. glede prednostnih nalog ciprskega predsedstva. Kot vidim, se želite osredotočiti na tiste zakonodajne akte, ki so najmanj problematični. Ponavadi si najtežje teme pri pripravimo za konec. Glede reforme skupne kmetijske politike bi bilo najbolje, če bi lahko sklenili politični dogovor čim prej, vsaj glede tistih najbolj kontroverznih tem in to bo zagotovo vprašanje razvrščanja. Če bi dosegli dogovor na tem področju, bi tako omogočili tudi boljše sodelovanje pri drugih področjih. pri vprašanju distribucije. Torej želim, da to temo uvrstite na svoj dnevni red. Brez dvoma vam bomo lahko ob koncu leta eh, čestitali za vaše delo. Hvala, sedaj Mišel Datan in potem Giovanni Lavija. Mišel, prosim. Merci, <clears throat> merci, monsieur le président. Najlepša hvala gospod predsednik. Po mojem mnenju potrebujemo program, ki se osredotoča na tiste teme, ki so za nas najpomembnejše. Pri skupni ureditvi trga bi rad povedal naslednje. Že nekaj mesecev sedaj parlament pripravlja svoje stališča. Pokazali smo velik interes za to temo in parlament je ob prvem branju glasoval skoraj da soglasno glede novih smernic. Upam, da boste lahko dosegli napredek tudi v svetu. Parlament je glede na Lizbonsko pogodbo so, so, so zakonodajalec in to vlogo želimo popolnoma izkoristiti. Od zadnje reforme skupne kmetijske politike se je svet precej spremenil. Trenutni trg ni dovolj dobro urejen, če želimo zagotoviti vidnost in varnost za naše proizvajalce. Napočil je trenutek, v katerem želijo različne države ponovno opredeliti kmetijsko politiko. Tudi tiste države, ki so včasih veljale za države v razvoju, sedaj pa so naše največje tekmice, naprimer Brazilija, ki je v precejšnji meri povečala proračun za kmetijstvo. Pogledamo si lahko tudi Združene države Amerike. Imamo najnovejšo statistiko, najnovejše številke in te so precej više kot tiste, ki smo jih imeli ob začetku kmetijskega akta. ZDA e sedaj razpravlja tudi o pomoči kmetovalcem. Če bi se Evropska unija odpovedala politiki nadzora trga, ki služi zaščiti potrošnikov, to ne bi bilo dobro. Ne smemo pozabiti, kako so se spreminjale cene v zadnjih letih. In žrtve takšnega spreminjanja cen so seveda potrošniki. Bili smo tudi v krizi mleka, ki je nastala zaradi eksplozije cen nekaterih proizvodov. opomniti vas moramo, da opomnite svoje kolege v svetu, da Evropa ne more, ne mora stopati sama, ko govori o politiki v 20. in 21. stoletju. Hvala, Giovanni Lavira. Tudi jaz se želim prisrčno zahvaliti predsedujočemu sveta za ta da te informacije o programu ciperskega predsedstva seveda bo minister v tem času vodil svet za kmetijstvo. Želim se osredotočiti na dve, tri točke, ki so zelo pomembne za uh, delo v zvezi z reformo skupne kmetijske politike. Prvo ni uh, povezano s pristojnostjo gospoda Aljetratelisa, ampak upam, da lahko uh, Eh, prispeva v svetu k temu, da bo eh, uspelo pospešiti sprejetje večletnega finančnega okvira. V tem odboru smo že večkrat rekli, da eh, bo parlament dokončno glasoval šele, ko bo jasen finančni okvir to, kar slišimo, govorice, ki prihajajo iz kontaktne skupine eh, svet parlament, eh, niso pozitivne. Kaj ti na eni strani vidimo, da zaključek danskega predsedstva ni bil srečen, kar zadeva napredek na tem področju, kaj ti veliko je bilo razprav, veliko konfrontacij, vendar nekako nismo prišli do zaključka in do nekega izhodišča za določanje konkretnih številk. Po drugi strani pa vidimo, da finančni ministri in svet za splošne zadeve se soočajo z velikimi težavami, eh, ustrezno obravnavati vse vedike financiranja EU in tudi finančnega okvira. Kajti to in, in vse to seveda ogroža pravočasen začetek eh, tudi reforme skupne kmetijske politike. Tu potrebujemo veliko napora, da bomo pravočasno dosegli konkreten rezultat druga tema, ki sem jo hotel um, omeniti in vi ste to tudi povedali, je prilagajanje. Seveda moramo biti odkriti. Odnos med tremi inštitucijami v začetni fazi prilagajanja Lisbonski pogodbi ni eh, bil najboljši. Torej, pred tremi meseci smo začeli, ampak nismo prišli do eh, sklepov. Eh, V času poljskega predsedstva smo sicer imeli veliko srečan, da bi dosegli rezultat o prilagajanju Lizbonski pogodbi in sicer eh, prilagajanje predpisov skupne kmetijske politike, ampak v času danskega predsedstva se je vse skupaj ustavilo in ni uspelo najti rešitve. No, to pa bi lahko negativno vplivalo predvsem na čas, ki je predviden za začetek skupne kmetijske politike oziroma reforme. Eh, številne, številni predlogi sprememb eh, iz parlamenta se nanaša na to prilagajanje. Torej, imamo sicer na eni strani specifične in tehnične predloge v zvezi s SKP-jem, ampak obenem moramo obravnavati in reševati tudi vprašanja prilagajanja, ampak to bi lahko storili prej in um, se nam ne bi bilo treba ukvarjati s tem. Ampak eh, nekako nam to časovno ni uspelo in zdaj se moramo ukvarjati z obima vidikoma, tako s tehničnimi vidiki kot tudi s tem prilagajanjem. Sedaj pa horizontalna uh, uredba. Parlament je. Yeah pripravil poročilo, jaz sem bil poročevalec, um, z nekaterimi stališči, eh, ki izhajajo uh, iz uh, razprav v odboru in med kolegi. Um, torej, glasovali smo o poročilu Lajen in tudi sedaj smo glasovali za bistveno poenostavitev. Torej, veliko predlogov sprememb zahteva poenostavitev. Uh, Eh, gre za vzpostavitev sistema opozarjanja, ki bi zmanjšalo tveganje za kmetovalce, da se jih sankcionira za to, ker je storil neke naključne napake nehoti in potem tudi značaj teh sankcij. Želimo si in mislim, da je, so razprave pokazale, da se vsi to želijo, nočemo, da bi imeli Eh, zelo močan element sankcioniranja, če je element eh, tak, da mislim, če se je zgodila ta napaka eh, slučajno in ne eh, zavestno, ne hoti, mogoče zato, ker kmetovalec pač uredbe ni tako dobro poznal. Torej, eh, da ni prišlo do namenske prevare. Ta namenska prevara, to je treba kaznovati, ampak neke slučajne napake je treba obravnavati drugače. To so ti elementi, ki sem jih hotel eh, povdariti in upam, da bo predsedstvo sveta to ustrezno upoštevali v naslednjih mesecih. Hvala, Giovanni. S tem so poročevalci in koordinatorji povedali svoje mnenje. Sedaj pa ima besedo Jorg Gospa Palstamko, podpredsednik eh, odbora in potem Marjan McGuinness. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi predsedujočemu sveta ministru Aletrarisu za njegovo predstavitev, ki jo je pripravil danes podpiram besede koordinatorja skupine ELS Alberta Desa. Potrebujemo močan, robusten sistem, robustno skupno kmetijsko politiko, ki je manj birokratska. Mislim, da lahko vi kot predsedujoči napravite prvi korak v tej smeri. V prihodnosti moramo torej imeti skupno kmetijsko politiko, ki bo poenostavljena, ki bo preprosta za izvajanje. Strinjam se z besedami kolega Lavije glede prilagajanja. Sedaj se o medinstitucionalnih vprašanjih pogovarjamo že 18 mesecev, ampak tukaj ne gre le za medinstitucionalno sodelovanje. gre za tesno sodelovanje, za pravo sodelovanje. Le tako lahko namreč dosežemo dogovore med institucijama. Gospod Danca je govoril o zunanjem vidiku te politike. To je prav tako izjemno pomembna razsežnost, ki ji moramo posvetiti pozornost. Včeraj sem imel kosilo s podpredsednikom parlamenta. Imel sem kosilo s predsednikom predstavniškega doma Nove Zelandije. To je bil prijeten obed. Ugotovil sem naslednje. Naš glavni izvozni proizvod je vino. In, če se pogovarjamo v okviru Nove Zelandije, ki je izjemno prijateljska država, potem se moramo zavedati, da tam v restauraciji ne moreš naročiti evropskega vina. No, sam imam seveda osebne poglede na posamezne države, ampak ko govorimo o teh zunanjih vidikih, moramo govoriti tudi o državah v sponu. Ni le Evropa tista, ki mora sprejeti ustrezne odločitve na področju kmetijstva. V odboru za kmetijstvo smo se začeli usposabljati že precej pred začetkom ciprskega predsedstva. Ministr je govoril o kontinuiteti med danskim in ciprskim predsedstvom. Mislim, da je to izjemno pomembna beseda, kontinuiteta. Če želimo zagotoviti dober rezultat, dober dogovor, potem je to bistvenega pomena. Še nekaj bi rad izpostavil. Brez dvoma gre za predsedstvo, ki je pripravljeno sodelovati, ki si prizadeva za demokratično legitimnost. Tudi sam verjamem v to načelo. Verjamem v načelo spoštovanja med institucijami ne smemo pozabiti, da je parlament so zakonodajalec, ima pravico so odločanja. In s tem lahko okrepimo tudi vaš položaj, ko boste govorili o kmetijstvu na svetu. Vedeli boste točno, kakšno je stališče parlamenta. Parlament je lahko zaveznik uspešnemu predsedstvu lahko vam pomagamo. In to je tista prava pot naprej. Mislim, da govorimo v imenu vseh članov in članic tega odbora, ko pravim, da vas bomo popolnoma podpirali v naslednjih šestih mesecih vašega predsedovanja v duhu prijateljstva in sodelovanja. Poskrbeti moramo za skupno kmetijsko politiko, ki bo zagotovila varnost vsem potrošnikom. Želim vam veliko uspeha in produktivno predsedstvo. Hvala. Hvala podpredsedniku, pa pa stam, ko so sedaj Marjan McGuinness in potem gospod Enju. Uh... Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi predstavniku ciprskega predsedstva. Veliko smo že govorili o reformi skupne kmetijske politike, tako da sama ne bom na dolgo in počes govorila o teh besedah, podpiram besede kolegov. Ampak rada bi govorila o proračunu. Mislim, da smo v situaciji, ko so bili kmetovalci zelo potrpežljivi. Sedaj od njih zahtevamo več v sklopu reforme skupne kmetijske politike. Zahtevamo, da ozelenijo svojo proizvodnjo obenem pa jim ne dajemo na voljo več sredstev. In mislim, da se bodo sedaj začeli oglašati. Imamo naprimer vprašanje povezane z mlekom. In druga področja, kjer bi lahko prišlo do izpada prihodkov. Prosim vas, da uporabite svoj, svojo moč na svetu in odgovorite na te izzive. Podpiram tudi besede kolega Dantana, ki je govoril o mednarodni razsežnosti. Evropska unija zaostaja trenutni, za trenutnimi trendi. Veselim se že podrobnosti reform, ampak dovolite mi, da se posvetim še dvema točkama. Pozdravljam vaše komentarje glede zdravja živali. Gre za zelo praktične komentarje, pomembne za kmetovalce. Zdravje živali ima vedno neposreden vpliv na kmetije same. In pa še vprašanje za lok. Krme. Tukaj se bomo pogovarjali tudi o gensko spremenjenih organizmih. Kitajska in drugi akteri brez težav kupujejo zaloge soje in drugih proteinov in nimajo takšnih pomislekov, kot jih imamo mi. To je vprašanje, ki je širše od področja kmetijstva. Dotika se tudi portfelja komisarja Dalija. Verjetno se boste lotili tudi vprašanja elektronskega označevanja ovac obstajajo praktične težave na ravni kmetij. Prosila bi vas, da ti dve točki prav tako umestite v svojo agendo. Mislim, da morate tudi na tem mestu posredovati. Tako kot drugi pa se tudi sama veselim sodelovanja z vašim predsedstvom. Druga polovica je vedno najbolj težavna. Pogosto si ljudje privoščimo odmor med poletjem. Vi pa verjetno ne boste imeli veliko časa za počitnice skupaj moramo doseči veliko. Če ne bo korakov naprej pri reformah v naslednjih šestih mesecih, potem ne bomo uspeli doseči reforme skupne kmetijske politike do 1. januarja 2014 in potem se bomo znašli v drugačnih težavah. Hvala, Marjan. Enju? Uh, Hvala, gospod predsednik odkar sem bil izvoljen leta 2009, so mi vedno govorili, da je sedaj drugače, gospod Enju. Poslanci in poslanke imajo pravico do soodločanja, sedaj so pomembni akteri. Ampak sedaj sedimo tukaj na prvem sestanku s ciprskim predsedstvom. Mislim, da lahko preštejem osem poslancev in poslank. Imamo komisijo, svet in precej sem presenečem. Morda pripravljajo kakšne predloge sprememb, ampak to bi lahko počeli med odmorom. Celo zeleni so tukaj. To se je zgodilo prvič na takšnem dogodku. Prosim, ne jemljite tega osebno, gospod minister. Verjetno ste me že slišali, ko sem o tem že govoril. Imam resne pomisleke glede takšne majhne, majhne države nekje v sredozemlju, ki ima sedaj odgovornost, da vodi kmetijsko reformo v 27 državah članicah Evropske unije. Mislim, da se Cipr ne sooča s pozebom, z vihari in tako dalje. Ampak to je velik izziv. Morda mi boste dokazali, da se motim. Gre za ogromen ziv, kot je dejala gospa McGuinness. Nimamo enakih možnosti za delovanje. Tisti, ki imajo predsedovanje v prvem delu leta, imajo šest mesecev, druga država pa nima toliko časa. Vi morate torej prestaviti v višjo prestavo, zato je vaš izziv še večji. Rad bi omenil predvsem težave povezane z zelenitvijo. Imamo tri dele. Raznolikost posevkov, travinje. In mislim, da komisar ni pripravil ustrezne izjave. Okoljske scheme bi morali osredotočiti na okoljska področja. Rad bi videl konkretne predloge na to temo. Znašli smo se pred realnim stanjem. Cene blaga rastejo. Reakcija Evropske unije pa je očitno ta, da bi vzeli zemljo stran od kmetijske proizvodnje. In to je nora zamisel. Včasih tako pravi kolega, bi morali izbrati tisto možnost, ki ni najslabša. Ampak zakaj ne bi uporabljali teh področji za kmetijstvo? To ni slaba zamisel, ampak ne vem, kako bo svetovna trgovinska organizacija reagirala. Smo v razburkanih vodah. Tik kmetovalci ne prejemajo subvencij. V bistvu jih izsiljujemo. Raznolikost posevkov, to bo v Veliki Britaniji zelo težavna tema. Popolnoma kontraproduktivni zakoni. na kmetiji je potrebno imeti tri različne posevke v enem letu. In to je prav tako noro. Najprej eh, en posevek, nato drugi posevek in spet tretji posevek, vse v enem letu. S tem izgubljamo čas. Trajno travinje kaj počnejo ljudje v Veliki Britaniji. Želijo prožnost, zato hitro preorejo tista travinja, ki jih drugače ne bi. Nismo dobili pravih rezultatov. Podpiram gospod Magines glede komentarjev v povezavi z označevanjem ovac. Te določbe ne delujejo. Hvala. Grazie collega Agnew. Eh, in realtà... Voilà, collega Agnew. No, eh, ob eh, predlogoh, predlogih sprememb eh, poteka tudi demonstracija proizvajalcev mleka in več naših poslancev sodeluje pri tej demonstraciji, kar mi je zelo žal, da jih je manj v dvorani. Gospod Sikerjevski in potem Alves. Vaša prezidencija pripada na trudni, ali čekavi okres. Hvala lepa. V zelo težavnem in zanimivem obdobju ste začeli z vašim predsedovanjem. Veliko stvari se dogaja na različnih področjih, to drži. Ampak zaradi tega boste imeli priložnost, da se tudi bolj izkažete. Kaj pa jaz pričakujem od vas? Po mojem mnenju potrebujemo normaliz normalizacijo na področju izvajanja uh, reform. To bo koristilo tako kmetovalcem, kakor tudi potrošnikom. Naj začnem s proračunom. Ni res, da bo do na voljo povsem enaka sredstva. Podpora bo morala biti bolj omejena, v starih državah članicah, tako da bomo lahko podprli kmetovalce v novih državah članicah. Ampak to je bilo naznanjeno že v pristopnih pogajanjih. Kmetovalci pravijo, da nimamo stabilnega proračuna, da ta proračun ni na isti ravni kot v preteklosti in to drži ne moremo dati več eh, eni skupini kmetovalcev, ne da bi ta sredstva odzeli od druge skupine. Ne gre za zelo visoka sredstva, ampak sredstva vsekakor ne zadostujejo, da bi ustregli pričakovanjem novih držav članic. Poleg tega pa je bilo potrebno sredstva odzeti starim državam članicam. Preveč zahtev imamo za kmetovalce, preveč eh, okoljskih eh, zahtev glede podnebnih sprememb in tako naprej. Preveč časa posvetimo temu, ko govorimo o reformi skupne kmetijske politike in ne govorimo toliko o varnosti oskrbe z prehrano in pa o kmetovalcih samih. Na nje smo čisto pozabili. Zaradi tega je kmetijstvo Evropske unije tudi manj konkurenčno in zato moramo več pozornosti posvetiti našim zunanjim odnosom. V naših zunanjih odnosih sprejemamo kompromise, stroške pa nosijo naši kmetovalci. Torej, pozivam predsedstvo, da se posveti dvema vprašanjama. Prvič. Pomagati je potrebno zapostavljenim kmetovalcem, omogočiti jim je potrebno preživeti nadaljevanje opravljanja kmetijske dejavnosti. Drugič, in tukaj bi se rad osredotočil na področje, kjer je preveč zaposlenih na področju kmetijstva, to je povezano z preveč delovne sile na teh področjih. Seveda si želimo zelo dobre odnose z svetom, pa tudi z komisijo in seveda s predsedstvom. Vse tri inštitucije morajo sodelovati. Imam prijatelja, ki ga Evropska unija zelo zanima. Je kmetovalec in dejal mi je, Všeč bi mi bilo, da bi se ravno toliko, kot se z dobrim počutjem živali, ukvarjali tudi eh, z dobrobitjo kmetovalcev. Hvala lepa, podpredsednik Sikjerski. Še kolega Alveš, potem pa odgovor predsedojočega svetu. Hvala lepa, gospod minister. Izrekam dobrodošlico ciprskemu predsedstvu. Hvala za pripravljenost, eh, ki ste jo izrekli, da eh, zaključite program eh, za zapostavljena območja za območja na obrobju Evropske unije. Najprej bi rad izpostavil vpliv trgovinskih sporazumov Gre za sporozum na področju banan z državami Latinske Amerike. Potekal je trialog in rečeno je bilo, da je potrebno poskrbeti za izplačila za pomoč za boj proti posledicam teh trgovinskih sporozumov. Potrebna je presoja vpliva. In sicer je potrebno to presojo vpliva, vpliva pripraviti že preden so sklenjeni trgovinski sporazumi oziroma preden pride do radikalnih sprememb v kmetijski politiki Evropske unije. Potrebno je pripraviti presoje vpliva, tako bodo programi prilagojeni vsem področjem v Evropski uniji, tudi področjem na obrobju Evropske unije. Na ta način eh, se bo lahko kmetijska dejavnost v Evropski uniji nadaljevala. In še zadnja pripomba, gospod minister. Predsedstvo se bo odvijalo v zelo težavni situaciji in velike težave se bodo zagotovo pojavile na področju mleka. Trenutno imamo presežno proizvodnjo, proizvodni stroški so zelo visoki gre za strukturno visoke stroške, presežna proizvodnja pa vodi v zelo nizke prodajne cene in to vodi v obup na podeželju, kajti kmetovalci ne morejo dolgo preživeti z tako visokimi proizvodnimi stroški in tako nizkimi prodajnimi cenami. Potrebno se je torej ogledati celotno proizvodno verigo mleka in mlečnih izdelkov. Dodana vrednost, kot lahko ugotovimo, se pojavlja bolj na koncu proizvodnje verige, kmetovalci pa od tega nimajo prav veliko. Želim vam vse dobro v prihodnjih šestih mesecih. Najlepša hvala. Hvala vsem kolegom za zastavljeno vprašanje. Sedaj pa besedo ponovno predajem eh, predsedojočemu Sofoklisu Aletrarisu, ki bo lahko odgovoril na vsa vaša vprašanja. Še enkrat najlepša hvala, Sofoklis, in še enkrat vse najboljše in vso srečo v tekom tvojega predsedovanja. Hvala lepa. Gospod predsednik, spoštovani poslanci. Cipr je pozdravil predloge Evropske komisije, kaj ti predstavljajo dobro osnovo za razprave in posvete, ki se bodo sedaj nadaljevali. Predstavljajo tudi poskus odgovora na izzive, s katerimi se dan danes srečujemo. Ciprsko predsedstvo bo zelo tesno sodelovalo z drugimi inštitucijami Evropske unije. Želimo, da bi bili rezultati sporazumov v skladu z pričakovanji, upravičenimi pričakovanji evropskih državljanov. Gospod predsednik, rad bi poudaril, da posebno pozornost namenjamo poenostavitvi in pa zmanjšanju upravnega bremena. Pravilno je bilo povedano, da vedno več pričakujemo od kmetovalcev, hkrati pa jim nalagamo vedno več birokracije. Sedaj pa k proračunu. Menimo, da potrebujemo uravnotežen proračun, kar pomeni, da bomo skušali poskrbeti za enakomerno porazdelitev sredstev med državami članicami in znotraj držav članic. To je ključnega pomena, preden bodo lahko sprejete odločitve. Potrebno je pregledati vse možnosti, ki so nam v tem trenutku na voljo. Kot veste, pa je proračun za kmetijstvo vključen v pogajanja o večletnem finančnem okviru. Torej bo dodelitev sredstev dogovorjena v okviru teh eh, pogajanj, čeprav je prišlo do določenih odstopanj. Organi sveta, ki so odgovorni za kmetijstvo, še niso razpravljali o dodelitvi eh, sredstev in si trenutno ogledujejo sporazume o večletnem finančnem okviru. Evropski svet pozna predloge vašega poročevalca, gospoda Kapuleša Santosa, in radi bi tesno sodelovali tako z vašim poročevalcem, kako tudi z vašim odborom, gospod predsednik. To se bo zgodilo v kasnejšem obdobju pogajanj o večletnem finančnem okviru. Nobenega dvoma ni, da je Evropska unija eden izmed glavnih akterjev na področju mednarodne trgovine. Imamo velik vpliv na mednarodno prizorišče. Ključnega pomena za to našo vlogo pa je tudi reforma skupne kmetijske politike. Pri izvajanju te reforme moramo vsi sodelovati in poskrbeti moramo za stabilizacijo trgov. Pripravljeni moramo biti na odziv na morebitne krize, s katerimi se bomo soočili v prihodnosti. Prispevek Evropske unije mora biti konstruktiven in Evropska unija mora agresivno zagovarjati svoje interese. Ne smemo se prepustiti protekcionizmu biti moramo realistični in hkrati inovativni. Zato moramo izkoristiti prednosti, ki nam jih zagotavlja kakovost naših kmetijskih proizvodov. Gospod predsednik, nekateri so se navezali na pogajalsko škatlo. Mislim, da vsi vemo, da bodo pogajanja o večletnem finančnem okviru vplivala na reformo skupne kmetijske politike. In naš namen je, da tesno sodelujemo z parlamentom in z tem odborom. Tesno bomo sledili dogajanju, tako da se bomo lahko soočili z težavami, s časovnico in pa drugimi težavami. Kar zadeva večletni finančni okvir, so v le tega vključena posamezna področja skupne kmetijske politike. Lahko vam zagotovim, da bo ciprsko predsedstvo popolnoma spoštovalo vzpostavljen institucionalni okvir za razpravo o teh dosjejih. Poleg tega bomo ta okvir spoštovali tudi pri sprejemanju odločitev. Kar zadeva horizontalno uredbo, pa dobro vemo, da je v času danskega predsedovanja svet izvedel tehnično analizo predlogov. Gre za različne oblike aktov, delegirane akte, izvedbene akte. Ciprsko predsedstvo bo nadaljevalo z delom v tej smeri, tako na tehnični, kakor tudi na politični ravni. Želimo splošen pristop in splošno mnenje sveta do nekje decembra tega leta. Številni poslanci so omenili vlogo Evropskega parlamenta po sprejetju Lizbonske pogodbe. Gospod predsednik, dame in gospodje, nikakor ne mislimo, da so naloga Evropskega parlamenta zgolj kozmetični popravki. Evropski parlament igra zelo pomembno vlogo in povsem sprejemamo postopek soodločanja in pa pristojnosti Evropskega parlamenta, ki iz tega postopka izhajajo. Povsem se zavedamo, da je potrebno spoštovati odločitve Evropskega parlamenta. In spoštovali bomo vlogo Evropskega parlamenta v postopku soodločanja. Novi finančni okvir bo določil tudi proračun za skupno kmetijsko politiko in pa pravila za izvajanje tega proračuna. težko bo doseči napredek na področju kmetijstva v širšem okviru večletnega finančnega okvira. Ciprsko predsedstvo se mora na to pripraviti in sprejeti ustrezne načrte, vendar pa se ne zauzemamo za nadaljne znižanje proračuna Evropske, skupne Evropske kmetijske politike. Če bo svet prišel do zaključka, da je potrebno programska sredstva za kmetijstvo za obdobje od leta 2014 do 2020 znižati, potem bo ciprsko predsedstvo vzpostavilo pogovore z glavnimi deležniki. To smo storili že tudi poprej. Kar zadeva načela ozelenitve, dansko predsedstvo je veliko časa posvetilo pogovorem o ozelenitvi in Evropski parlament je predstavil številne predloge. Cipersko predsedstvo se zaveda pomena te teme in povsem mogoče je, da bo to imelo tudi finančne oziroma proračunske posledice. Vsi vemo, kaj to pomeni v primernem trenutku se želimo vrniti k tej temi in z veseljem bomo pripra pripravili nove, sveže predloge. ki pa bodo seveda upoštevali stališče Evropskega parlamenta. Hkrati želim izpostaviti tudi dejstvo, da je komisija svojimi predlogi iz maja izkazala duh sprave in odgovornosti. V duhu sodelovanja pa sem prepričan, bomo lahko dosegli tudi konkretne rezultate, gospod predsednik. Govorili ste tudi o obrobnih področjih Evropske unije. Velik pomen jim pripisujemo. zavedamo se tudi, kakšen je vpliv na kmetijstvo. Tukaj se je potrebno soočati z težavami, ki so edinstvene za ta območja. In zapisal sem si vse vaše pripombe. Razprava o horizontalnih predlogih se je začela, sedaj pa moramo nadaljevati po tej poti z začasnim sporazumom do konca tega leta. Nadaljevali bomo z delom na področju predlogov sprememb. Prepričan sem, da bo ta odbor, odbor za kmetijstvo, pripravil številne predloge sprememb, sami pa se bomo sestali tudi z strokovnjaki iz držav članic. Upamo, da bo rezultat eh, dober in da ga bomo lahko tudi izvedli. Gospod predsednik, govorili ste o krizi na področju proizvodnje mleka, dejali ste, da potekajo protesti pred eh, to zgradbo. Predsedstvo bo trdo delalo tudi na tem področju. Mleko je bilo tudi na dnevnem redu zadnjega sestanka sveta v Luksemburgu in komisar Čološ je obljubil, da bo ministre prihodnji ponedeljek obvestil o celotni situaciji in ukrepih, ki jih namerava Evropska komisija sprejeti kot odgovor na to situacijo, če bo to seveda potrebno. Menimo, da se mora Evropska unija vedno pravočasno odzvati. Na voljo imamo tudi vse potrebne instrumente, tako da lahko uspešno odgovorimo na takšne in podobne situacije. Še prav posebej, če gre za tako zelo pomembno področje kot je področje proizvodnje mleka in mlečnih izdelkov. Kot veste, je komisija pripravila dopolnilne ukrepe kot odziv na situacijo na trgu. Pa naj gre tukaj za nenadne spremembe cen ali pa za izgubo zaupanja strani potrošnikov. Ukrepi bodo sprejeti v ponedeljek prihodnji teden, ko se bo sestal svet. Ciprsko predsedstvo bo temu področju dalo prednost pri obravnavi. Želimo stabilizirati trg in se uspešno odzvati na krizo. Vsekakor bomo nadaljevali s prizadevanji v tej smeri. In sedaj še k vprašanjem gospoda Agnjova. Seveda, priznavam, Cipr je zelo majhna država in ima tudi omejena finančna sredstva. Cipr je prevzel veliko odgovornost, vendar pa, gospod Agnjov, verjamemo, da lahko z občutkom odgovornosti z podjetniškim pristopom in z odločnostjo poskrbimo za uspešno spopadanje z težavnimi izzivi, ki nas čakajo. Najlepša hvala. Bene. Grazie Sofoklis, grazie tut... Najlepša hvala. Hvala Sofoklis, hvala vsem kolegom. S tem je seja zaključena. Ponovno se vidimo 3. septembra popovdne ob 15. uri. Vsem vam želim lepe počitnice in pa uspešno delo pri pripravljanju predlogov sprememb, ampak ne pretiravajte.